rad povedal, da je predsednik parlamenta dobil strani ELS predlog, da se Francis Dimeč imenuje za člana delegacije za odnose eh, z Magrebom in z Unijo za Magreb. Ali se s tem strinjate, ali ima kdo kakšen ugovor? Ne. Dobro, to imenovanje je